Camilo.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

Okay, it seems that we can start now. Good afternoon, everyone. Um, adi... Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj, s tem razglašam ta sestanek. Začet pozdravljamo vse nove člane, čestitamo vsem za izvolitev, prav tako čestitke vsem starim kolegom, ki smo jih že kdaj videli med nami. Uh, sama bom predsedovala samo temu delu eh, prihod, eh, pri volitvah prihodnega predsednika in podpredsednika. Majke Lize, imamo na sporedu ustanovitev odbora, imamo potem enega predsednika in pet podpredsednikov, ki jih moramo izvoliti. Eh, sestava našega odbora pa mora odražati raznolikost tega parlamenta, eh, tudi ravnodvesje med spoloma in tudi ustrezno zastopanost držav članic. Torej, kot rečeno, najprej predsednik, potem podpredsedniki. Najprej v skladu s pravili bi rada najavila imena nadomestnih članov, ki bodo sodelovali pri pri glasovanju, ker nimamo vseh članov prisotnih. Gospod Anđel, za vas, ki vnaprej se opravičujem, če slabo izgovarjam, ki nadomeča gospoda Karjako Savelopolosa. Gospa... Mr. Mm, Sven Schulze will replace Mr. Laurent Georgi.

Hvala, smo zabeležili. Lahko še enkrat poveste, koga zastopate? Ime, prosim. I didn't catch the name, please, of the, of the member you're replacing. Or... Nisem slišala, koga zamenjujete. Richard Colbert. smerilijo. Upam, da sem zdaj prav razumela. Kristjan? Sam nadomeščam gospod Evren. Hvala. Ok, nobody else, it seems. Nihče več. Yes, you may be needing your card. Ja, morda boste potrebovali vaše kartice. Sedaj pa gremo naprej na volitve predsednika. Najprej moram eh, preveriti, če smo sklepčni. Mislim, da smo imeli popovdne že dovolj, sedaj pa pozivam kandidate in jim predajam besedo. Yes, you have the floor. Imate besedo.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 Moram preveriti, ali ste polnopravna članica. Potem, da nimate nobenih navskrižnih finančnih interesov. In eh, mislim, da lahko kar s preprostim ploskanjem potrdimo vašo izvolitev. čestitam in sedaj mislim, da lahko zamenjamo prostore. First of all, thank you. Najprej naj se vam zahvalim. Zelo sem vesela, da ste mi zaupali vlogo predsednice tega pomembnega odbora. To je v bistvu odbor, ki predstavlja vhodna vrata za naše sodržavljane, za vstop, za približanje Evropski uniji. Mi lahko prisluhnemo težavam naših sodržavljanov in poskušamo vse skupaj rešiti. In eh, mislim, da je naša pomembna naloga približati parlament našim sodržavljanom, da bo Evropa lahko res stopila bliže, se približala državljanom. Upam, da bomo izkazali dožno spoštovanje vladavini prava, da se bomo lahko ustrezno koordinirali z vsemi političnimi skupinami in prevzeli vse svoje naloge in delovali v skupnem splošnem interesu naših državljanov. In sedaj, če mi dovolite, bi spregovorila ta prečudoviti španski jezik. Primero que todo, um, ya... No, in sedaj... Anterior ya ha previsto los suplentes. Najprej naj povem, da smo prijeli uh, eh, imena vseh nadomestnih članov, torej namestnikov, in tukaj lahko sedaj že preidemo na izvolitev prvega podpredsednika odbora. In sedaj moramo najprej prisluhniti skupinam, ki bodo predstavile predloge za imetnike. Tehnične težave trenutno. Something else? Pues si les parece, como solo hay una, acepta, excuse me. Uh... Samo eno imenovano osebo imamo, gospod Tatjana, sprejemate to imenovanje za podpredsednico? Da, hvala, strinjam se. Cumplimentado los requisitos y al ver que solo hay una candidatura para la vicepresidenta. Criteriji so izpolnjeni in sedaj imamo samo eno kandidaturo za prvega predsednika, eh, podpredsednico in zato predlagam, da članico izberemo s ploskanjem prisrčne čestitke. In sedaj nadaljujemo. LS, prosi za besedo. Hvala, gospa predsedujoča. E, in sicer Eh, prosim za odmor dveh minut, da smemo sejo prekiniti za dve minuti. Eh, še enkrat eh, se moram posvetovati za svojo politično skupino glede seznama kandidatov, da bo potem šlo hitreje. Prosimo za prekinitev dveh minut. Samo dve minuti. Dobro. Če se strinjate, sem bila zaprošena, da napravimo odmor eh, dve minuti eh, za posvetovanje za skupino. Hvala. señor presidente spoštovane poslanke spoštovani poslanci več kot dve minuti je sedaj že minilo in če dovolite bi želela nadaljevati s sejo se želi kakšno od političnih skupin prijaviti k besedi ls Hvala, gospa predsednica. Moja skupina se je eh, danes tukaj pojavila, zato da izvolimo predsednika in podpredsednika. In sicer smo izhajali iz eh, nadskupinskega dogovora, vendar pa sedaj eh, ugotavljamo, da je nekoliko preluknjan in zato se je potrebno posvetovati med političnimi skupinami in zato prosim, da se glasovanje prestavi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 to jemljemo na znanje. ELS e predlaga e, predstavitev glasovanja, zato je več kot sedem poslancev in zato je mogoče podati tak predlog. E, proti pa je skupina SD, zato bomo glasovali. Glasovali bomo ali bomo preložili sejo odbora. Ne, nisem še dala znaka za glasovanje. Tisti, ki eh, glasuje za zeleno, je za preložitev, tisti, ki glasuje rdeče, je proti preložitvi eh, glasovanja. Ampak sedaj pa še gospod Kanjas. Eh, gospa Van Vis nadomešča gospoda Kanjasaja, sprejeto, no potem pa gremo na glasovanje in glasovanje je odprto. Perfecto, nadie me ha pedido, <laughs> si no secreto, no, pues. Eh, čudovito. Torej, ne bomo glasovali tajno, in bomo glasovali z znakom roke, kdo je za preložitev glasovanja.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 de 30 votaciones, 18. 30 je bilo oddanih, 18 je proti preložitvi, e, ostali ne, zato bomo kar nadaljevali z glasovanjem. In sicer bomo glasovali e, o drugem predsedniku, predsednici ali so kandidati. Merci, madame, uh, hvala. Presidente pour le groupe Renew Europe. Je vous remercie. ¿Alguna candidatura más? No. Por tanto, si les parece a todos. Uh, ah, perdone. Um, Müller, sí. ¿Quiere okay. um, acepta ser candidata para ser la vicepresidenta según. Ali boste sprejeli to imenovanje eh, kot kandidatka za eh, namestnico drugega podpredsednika? Hvala. Zistom. Podpisani so tudi vsi dokumenti, hvala, pravi predsedojoča, in ker ni nobene druge kandidature, jo lahko potrdimo za ploskanje. E, čestitke in prosim vas, da pridete e, sem spredaj v predsedstvo odbora. Gracias. Continuamos. No pa nadaljujmo. In zdaj gre za tretjega podpredsednika. Imamo kakšne kandidature? Hvala v imenu skupina EKR. Predlagam Richarda Črneckega za tretjega

drugega kandidata, vendar predlagam, eh, da glasujemo o tej osebi. In sicer tajno glasovanje, to je predlog Renew Europe. Necesitamos, como usted bien sabe, necesitamos siete miembros que apoyen la. Sedem poslancev mora podati tak predlog torej sedem jih mora zahtevati, da se glasuje s tajnim glasovanjem. Koliko poslancev se strinja s tem predlogom? Um, si, si, um, mano, apoye... Prosim, dvignite roko, če ste tudi za to, da glasujemo tajno. Prav? Sedem poslancev ste zbrali in zato bomo glasovali elektronsko in tajno. So še kakšne druge kandidature? Imamo torej samo eno kandidaturo. Če boste glasovali zeleno, ste za, rdeče pa je proti kandidatu. Sedaj bomo začeli z elektronskim glasovanjem.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 Eh, podpredsednik. Prosim, pridite sem v predsedstvo odbora. Si, si les parece, pasamos ya a la última. In sedaj prehajamo še na zadnje glasovanje za četrtega podpredsednika odbora. So kakšni predlogi? Papadakis? Za SD. Maestre Martin del. Gospod del Macro, v imenu naše skupine. Alguna candidatura más? Hvala. So še kakšni drugi predlogi, še kakšne kandidature? Če ne, potem to lahko potrdimo s ploskanjem. E, prisrčna hvala. Sklepam, da ste že uredili vse izjave in da sprejemate to, ta položaj. Izvolite, zasedite svoj prostor. Eh, informo a los diputados de que tienen usted. Eh, poslance in poslanke tega odbora želim seznaniti s tem, da imate zdaj dostop do baze podatkov, kjer so registrirane peticije in tam boste našli tudi vse dokumente v zvezi z peticijami. Eh, če poslanke in poslanci želite, da imajo dostop tudi asistenti, morate podati predlog. Sekretarjat vam bo poslal eh, e-mail za vsemi podrobnostmi. Vsi ste dobili eh, paket dobrodošlice, eh, ki zadeva delo tega odbora v preteklem mandatnem obdobju to bil, eh, trenutno je to na voljo samo v angliškem jeziku, prevodi pa so že v teku. Eh, sedaj smo izbolili predsedstvo odbora, s tem lahko zaključimo ta sestanek in videli se bomo 4. Eh, in 5. septembra v Bruslju in to bo prva redna seja tega odbora. Želim vam lepe počitnice. Hvala lepa.